il presidente. Gospod predsednik. Kolege e colleghi, prendiamo posto per cortesia. Kolegice in kolegi, prosim, če se posedete. Nadaljujemo z zasedanjem. najavljam izid drugega kroga glasovanj za podpredsedniška mesta. Šesto 79 oddanih glasov, 663 eh, veljavnih glasovnic, absolutna večina 332, kandidati, ki so prejeli zahtevano absolutno večinsko podporo in so s tem izvoljeni, so naslednji. gospod Kolaja in gospod Papadimulis. Rispettivamente Rispettiv Gospod Kolaja s 426 glasovi in gospod Papadimulis s 401 glasom. Ostali kandidati gospod Castaldo 284 glasov, gospod Krasnodemski 261 glasov, gospa Bizzotto 142 glasov. Seveda čestitam obima izvoljenima kandidatoma. V skladu s členom 17 odstavek 2 poslovnika vrstni red podpredsednikov določa tudi vrstni red njihove izvolitve, upoštevajoč tudi starost in trajanje mandata. Ostaje nam še eno mesto podpredsednika. To torej pomeni, da moramo opraviti še tretji krok glasovanj. Predlagam, če seveda temu ne nasprotujete, da to glasovanje opravimo po elektronski poti. Però sono, devo Vendar moram to formalno vprašati, ali kdo nasprotuje temu predlogu. non vi sono. Ni nasprotovan, kot opažam v dvorani. Sprašujem, ali so še vedno veljavne kandidature, ki so bile vložene za drugi krok. Če se nihče ne javi k besedi, ostajajo kandidature iz drugega kroga. Vendar pa moram z naslova transparentnosti vprašati, ali imajo vsi poslanci v dvorani s seboj volilno kartico, glasovalno kartico. Glede na to sklepam, da vsi lahko glasujemo elektronsko. Izvolite, beseda je vaša. Predsednik, dobili smo informacije o izidu glasovanj. Ali je možno zagotoviti desetminutni odmor zgolj iz naslova tehničnih priprav? Eh? Eh, prego, onorevole, predsednik Zanni. Izvolite, gospod Zani, beseda je vaša. Skupina ED predlaga, da vendarle opravimo glasovanje po pisni poti, kot smo to storili pri prvih dveh krogih. Torej lahko glasujemo o tem predlogu, da se opravi naslednji krog glasovanj elektronsko. Ali želi kdo spregovoriti v prid elektronskemu glasovanju? Ne, ne, ne. Izjavo v prid predlogu potrebujemo. To ni bilo še glasovanje. Želi kdo besedo? Izvolite, gospod Korbet. Da, gospod predsednik, mislim, da bi to vsem prihranilo veliko časa, da bi uporabili ta sistem. Imamo ga, smo ga že uporabljali, deluje popolno in mislim, da je to ravno tako zadovoljiv pogoj za tajno glasovanje, da bomo lahko vsi učinkoviti. Hvala lepa. Allora, torej, sedaj glasujemo o predlogu o elektronskem glasovanju. Kdo je za ta predlog? Zdigom rok. Kdo je proti? Vzdržani? Hvala lepa, predlog je potrjen oziroma sprejet. Kar zadeva prošnjo ki jo je kolega izrazil prej, desetminutni odmor. Dovoljujem petminutni odmor, na to nadaljujemo z elektronskim glasovanjem. Hvala lepa. on va commencer. Predlagam, da začnemo. Kolegice in kolegi, nadaljujemo z zasedanjem.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 allora colleghe e colleghi torej kolegice in kolegi prosim če lahko zasedete svoja mesta torej še enkrat kolegice in kolegi prosim če lahko zasedete svoja mesta